testiranje vrednostnih papirjev in njihova preglednost. Besedo dobi poročevalec gospod Renato Soru. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod podpredsednik komisije, gospe in gospodje. Skoraj da smo že ob koncu zakonodajnega postopka s katerim sem se ukvarjal kar leto in pol, preteklo leto in pol. In upam, da bo to obdobje kmalo končano s sprejeto, sprejetim poročilom. Gre za posle financiranja vrednostnih papirjev in za njihovo preglednost. In v poročilu sem zapisal, da sem s to zakonodajo precej zadovoljen. Pa ne samo zato, ker mi je všeč način, na katerega smo ta predlog obravnavali v Evropskem parlamentu, ampak zato, ker smo vzeli dva glavna cilja te zakonodaje. Gre za učinkovite in likvidne trge. Gre za ukrepe, ki bodo zagotovili transparentno poslovanje in preprečili sistemska tveganja na finančnih trgih. Kriza, ki je izbruhnila leta 2007 v ZDA in se na to hitro razširila kot virus po celotni Evropi, je pokazala, kako ranljiv je svetovni bančni sistem, pa tudi kako je med seboj vse skupaj povezano. Ogromno je povezal med klasičnim sistemom bančništva in pa tako imenim bančništvom v senci. Gre za mrežo posameznih podjetij, ki pa opravljajo podobne naloge, kot so jih včasih opravljale banke. Žal pa za ta podjetja ne veljajo enaka pravila kot za vse finančne institucije. Evropska centralna banka je dejala, da je status oziroma lastnost, značilnost uh, bančništva v senci, da je preveliko, da bi propadlo oziroma da bi ga lahko pustili propasti. Ampak posli, s katerimi se je ukvarjalo bančništvo v senci, so pripeljali do velikih dolgov, do prezadolženosti in zaradi tega smo zdaj vsi v težavah. Po nekaterih ocenah naj bi leta 2011 bančništvo v senci eh, predstavljalo približno 51 milijard evrov kar naj bi bilo štirikrat več kot je celoten BDP Evropske unije. Odbor za finančno stabilnost pri Evropski centralni banki in pa odbor strokovnjakov, ki ga je vodil gospod Likajnen, sta se zato odločila za pripravo nekaterih priporočil, s katerim naj bi se izboljšala varnost in pa preglednost sistema, hkrati pa naj bi eh, ohranili likvidnost na trgih, ki je prepotrebna. Predstavljena so bila jamstva, s katerim bi lahko še naprej financirali to vrstne transakcije. Gre za pravila, ki jih e, želimo sprejeti. Pravila govorijo predvsem o nadaljnih varovalkah. Naj navedem nekaj od teh. Vsi posli morajo biti navedeni v centralnem registru. To je ukrep s katerim bomo lahko jasno spremljali postopke in transakcije tudi v, ban v eh, sektorju bančništva v senci. Potem seznam vseh ljudi in pa podjetij, ki se s tem ukvarjajo. In pa tretjič, naprimer, um, določeni ukrepi in za zmanjšanje tveganja pri trgovanju. Pri tem bomo skušali tudi uporabiti že obstoječo zakonodajo, nekatere uredbe, ki smo že sprejeli in ki so dovolj uspešne, treba pa jih je samo začeti uporabljati. Vse to počnemo zato, ker je treba, kot rečeno, povečati varnost pri teh poslih in pa tudi eh, jih narediti bolj pregledne. Evropska centralna banka je to že storila, gre za dobre kompromise in upam, da bomo lahko to v oziroma na glasovanju jutri tudi sprejeli. Najlepša hvala. Hvala vam, gospod poročevalec. V imenu Evropske komisije, podpredsednik Valdis Dombrovski, izvolite, tri minute imate na voljo. Najlepša hvala. Še enkrat, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Zelo vesel sem, da lahko danes razpravljamo o poslih financiranja vrednostnih papirjev in o njihovi preglednosti. Hrati želim čestitati gospodu Soru in pa vsem poročevalkam in poročevalcem v senci za opravljeno delo na tem področju. Gre za uredbo, ki je ključen del našega predloga, oziroma našega svežnja predlogov, glede večje varnosti in pa transparentnosti v bančnem sektorju. S tem bomo eh, dosegli cilje, ki si jih je na tem področju zadala skupina G20. Nekaj ukrepov za regulacijo bančnega sektorja smo že sprejeli. Naprimer, uredba o uh, bančniškem sektorju, s katero naj bi uh, zagotovili ustrezno poslovanje finančnih skladov in pa tudi poročanje. Kot verjetno veste, so posli financiranja vrednih, vrednostnih papirjev, posli, pri katerih se vrednostni papirji uporabijo kot jamstvo za posojena denarja ali pa uh, eh, drugih nevrdmetenih sredstev. S tem predlogom naj bi celoten sistem postal bolj pregleden in bolj zanesljiv. Vse skupaj naj bi nadziral posebni odbor v Evropski centralni banki. V času gospodarsko-finančne krize smo opazili, da nam sploh ni jasno, kaj se na teh trgih dodaja, kajti zbiranje podatkov je bilo izjemno neočinkovito. To smo zdaj sprejeli, spe, spremenili. Evropska centralna banka in podbor za finančno stabilnost sta dejala, da bi lahko ta tveganja z novimi predlogi upravljali na bolj varen in pregleden način. To je bila analiza, ki smo jo potrdili tudi na komisiji. Zdaj smo že skoraj v trenutku, ko bo predlog sprejet in zaradi tega bo prišlo do večje preglednosti. Zahvaljujem se parlamentu za trdo delo na tem področju in hvala, ker ste dosegli tudi dogovor s svetom, ki je izjemno uravnotežen. S tem bomo na tri načine izboljšali preglednost. Prvič prišlo bo do poročanja o teh poslih v osrednjem registru, Trade Repositoryju. S tem bomo lahko bolj jasno opredelili tveganja in po potrebi ustrezali, eh, ukrepali ciljano. Drugič, skladi bodo postali bolj pregledni tako za eh, invest, eh, tiste, ki želijo investirati, pa tudi za tiste, ki spremljajo in pa nadzirajo te posle. Na ta način bodo lahko naložbe postale bolj smiselne, bolj učinkovite. Eh, Tretjič, gre pa tudi za. Gre pa tudi za um, primere, ko lahko vrednostne papire uporabimo za zavarovanje premoženja. Vsem tem bo celoten sektor postal bolj stabilen. Seveda pa moramo dati na voljo podjetjem v tem sektorju nekaj časa, da se na te ukrepe prilagodijo. S predlogom bomo razbremenili majhna in srednje velika podjetja in tudi olajšali delo tistim organom, ki posle spremljajo in jih nadzirajo. Nadzorniki bodo lahko zdaj dostopali do seznamov vseh poslov in pa podjetij v srednjem registru. Evropski organ ESMA, ki je pristojen za to področje, bo lahko na podlagi novega sistema na bolj preprost in očikovit način pripravljal letna poročila. Komisija je zavezana k izvajanju zakonodaje na uravnotežen način, uravnotežen med eh, po eni strani ustreznim tveganjem in pa preglednostjo. Preglednost je ključna beseda celotnem svežnju. Dajanje na voljo ustreznih informacij daje večjo gotovost tudi investitorjem. S tem se lahko izognemo dodatnim tveganjem, prevelikim bremenom in ukre, eh, ukrepamo ciljno takrat, kjer je to potrebno predlagana zakonodaja oziroma predlagana uredba bo vse skupaj še okrepila. Veselim se že razprave in pa glasovanja v četrtek. Najlepša hvala. Paldies. Paldies. Eh. Najlepša hvala. Paldies. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa sledijo predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu ELS, gospa komisarka Danuta Marija Hübner minuto in pol imate na voljo. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani podpredsednik komisije Dobrovski, kolegice in kolegi, s to zakonodajo bomo v celoten bančni sektor nesli več preglednosti. Boljše oziroma bolje bomo lahko spremljali, kaj točno se dogaja v sistemu bančnih čovosenci, kdo trguje s kom in kaj se prodaja komu. Po določenimi pogoji bo to pomagalo vsem, ki so odeleženi na teh trgih. Morda bo zaradi preglednosti prišlo tudi do selitve iz bolj, torej iz tistega sektorja, ki je bolj pod nadzorom, v sektor, ki je manj pod našim nadzorom, ki je v senci. Podatki o določenih vrednostnih papirjih in določenih poslih, naprimer KNPVP, bodo zdaj bolj jasno eh, označeni. Zaradi tega sistema bomo lahko omejili tudi dostop do podatkov v registru, vse dokler emir ne bo začel veljati. Nadzorni organi morajo seveda imeti na voljo kar se da dobre podatke. Pripravili smo tudi tehnično spremembo, zaradi katere bo Evropska komisija lažje določala nadzorno ulogo tretjih držav, kakor je tudi sistem, ki, ga, ki smo ga podarili z imerjem. Žal nam je, da je bila izjema za MSP je črtana z besedila. Kajti v tem primeru bo poročanje prevzela druga stran v postopku v imenu obeh strank. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa je v imenu skupine SND poslanec Jonas Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prvič. Zahvalil bi se poročevalcu kolegu Renatu Soru za delo, ki ga je opravljal v preteklih 18 mesecih. Hvala, da ste to delo dokončali in da je zdaj besedilo na našem dnevnem redu. S tem bomo vsekakor eh, povečali preglednost na tistih trgih, ki niso tako regulirani, kot bi morali biti. Naša skupina mi je pripravila predloge, s katero naj bi okrepili sistem nadzora in spremljanja, kajti s tem bomo dali trgom na voljo boljše in bolj jasne informacije. Kot skupina smo seveda pripravili še več predlogov sprememb v besedilu komisije. Pri tem velikem projektu Evropske kapitalske in bančne unije, moramo seveda biti pozorni na številne podrobnosti. Ne smemo prepustiti sistemu bančništva v senci možnosti, da svoje loke razprede tudi do tja, kamor jih ne bi smel. Trge je treba nadzorovati in to mora biti um, osnova za celoten sistem. Najlepša hvala. Hvala. V imenu skupine EKR Poslanec Stanislav Ožok, minuto imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prvi cilj tega poročila je bil, da se poveča finančna stabilnost v Evropske uniji. To je cilj, ki ga lahko dosežemo, če bomo povečali preglednost teh dejavnosti. Naprimer, če to storimo Eh, za posle, ki vključuje vrednostne papirje in pa tudi za druge posle, ki so enakovredni tem poslom. Skupina EKR je v sodelovanju z ELS in pa ALDE pripravila nekaj predlogov sprememb. In mislim, da je tudi zaradi naših predlogov sprememb prišlo do odprave nekaterih dvomov glede določenih spornih argumentov. Naprimer, zmanjšali smo pomembnost ali pa vlogo argumentov, ko gre za podjetja oziroma zakrivanje informacij podjetij, ki kotirajo na borzi. Prav tako smo iz besedila črtali eh, besed, eh, določbe, ki govorijo o uporabi premoženja za zavarovanje poslov. Mislim, da bo besedilo na koncu izglasovano, ker je dobro in ker bomo z njim dosegli naše cilje. Najlepša hvala. Hvala. V imenu skupine Alde, Filip Debaker. Izvolite, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Dobro, morda to ne bo najbolj eh, burna razprava v Evropskem parlamentu nocoj, ampak vseeno bo zaradi tega predloga prišlo do večje finančne stabilnosti v našem evrskem območju. Posli financiranja vrednostnih papirjev igrajo seveda oblom, eh, veliko vlogo v našem finančnem sektorju. Zato bi se zahvalil gospodu Soru in njegovi ekipi za uravnotežen pristop, ki ga je obral pri pripravi poročila. To pomeni, da je eh, upošteval komentarje vseh deležnikov, vseh poročevalcev in poročevalcev senci in ostalih, ki so sodelovali pri tem poročilu, za to, da bo predlog izglasovan in da bo uspešen. Gre za predlog, ki omenja zavzajoče cilje na treh področjih. Prvič, vsi posli financirane vrednostne papirje morajo biti prijavljeni oziroma priglašeni v skupen registr, srednji registr teh poslov. Tu se je zmanjšalo breme, ne samo za MSP, kajti uh, stranke, ki so sodeležene v poslih, lahko poročajo v imenu druge stranke. Drugič, obveščanje uh, investitorjev o tveganjih pri tovrstnih poslih. S tem bodo lahko posli bolj transparentni in bolj uspešni. Tretjič, Transparentnost pri ponovni uporabi sredstev. Stranki v postopku ali stranke v postopku morajo tudi v primeru stečaja dati na voljo vse informacije, ki so potrebne. Tudi pri to, vrednostnih papirjih, kjer je rok eh, zapadlosti že potekel. Želimo se izogniti težavam, ki smo jim bili priča pri izvajanju imirja in pa izboljšati vse pomankljivosti tega sistema. Za konec bi dodal, da smo dosegli tudi po mojem mnenju zelo uravnotežen pristop, kajti gre za zelo težaven, zelo zapleten trg. In zdaj bodo tako nadzorniki kot tudi investitorji imeli lažje delo in pa tveganje bo seveda zmanjšano. Upam, da boste jutri ta, da to poročilo podprli. Najlepša hvala. Hvala v, skupin, v imenu skupine ENF Bernard Monod. Izvolite. Minute imate na voljo, izvolite. Merci, monsieur. Eh, hvala lepa, gospod podpredsednik, drage kolegice in kolegi. Eh, Bančništvo v senci je stabilnost za eh, ekonomijo po svetu in situacija se zaradi marsikaterih ukrepov slabša milijarde eh, cirkulirajo zunaj bilanc. In sedaj se pač zahteva eh, transparentnost pri poslih financiranja vrednostnih papirjev. Eh, treba je torej dejansko upoštevati tudi operacije javnih institucij in sedaj je tudi konec pravzaprav uh, razmišljanja o uh, uh, ločitvi bank, se pravi, da bi imeli uh, investicijske banke in tudi uh, varčevalne banke in uh, zar tega uh, ne bo zaradi tega, ker ni odločenosti politikov. Hvala lepa. Now. Hvala.

Hvala lepa, Nina Džil. Za eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, zahvaljujem se poročevalcu Renato Soro za odlično poročilo, ki zagotavlja, da bomo imeli bolj transparentno financiranje vrednostnih papirjev. Osnovni razlog za poročevanje o financiranju vrednostnih papirjev je, da postane bančni sistem bolj varen in da izboljšamo nadzor. Ti instrumenti igrajo pomembno vlogo v finančnem sektorju. S tem, eh, ko zagotavljajo likvidnost sekundarnega trga in eh, trga vrednostnih papirjev in omogočajo boljše plasiranje kapitala. Eh, Ta uredba izboljšuje tudi izbiranje podatkov o transakcijah in omogoča boljši nadzor nad koncentracijo tveganja ter eh, ugotavlja izpostavljenost nasprotnih eh, strank. S tem bomo eh, posvetili tudi v bančni šov v Senci ki uporabljajo zelo tvegane aktivnosti, česar ne smemo dovoliti v našem finančnem sektorju. To je ključnega pomena za eh, kapitalsko unijo v Evropski uniji. Najlepša hvala. Eh, eh, hvala lepa. Zdaj pa Barbara Kapel za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Od izbruha finančne krize najkasneje je jasno, da moramo transparentnost izboljšati ne samo v bančnem eh, sistemu, ampak tudi v bančništvu v senci, ki predstavlja velik eh, delež bančnih poslov in prevzema velik delež tudi financiranja vrednostnih papirjev. Zato je boljš boljše, če imamo dober sistem poročanja, kar bo pomagalo tudi pri odpovedi bančništva v senci, s tem bomo zmanjšali izpostavljenost eh, sektorja tveganje. Eno mogoče je transparentnost tudi za investitorje. Zboljšali bomo nadzor pristojnih organom. Eh, financiranje vrednostnih papirjev mora biti prav tako objavljeno v poslovnih eh, knjigah. Operativni stroški, ki prihajajo od teh novih obveznosti poročanja in transparentnosti, bodo nizki. Novi predpisi bodo temeljili na obstoječih strukturah in postopkih eh, pri OTP izvedenih finančnih instrumentih. To je boljša regulacija in zato se zahvaljujemo tudi poročevalcu. Hvala lepa. Naslednji je poslanec Tomas Mann za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik parlamenta. Na poti k bančni uniji je Evropska unija naredila pomembne korake. Nazor in regulacija pa morajo pri, poleg tradicionalnega bančnega sektorja izboljšati tudi bančništvo v senci. Potrebujemo kar nekaj ukrepov za to, da bodo eh, organi kot ESMA v Parizu, EV v Londonu ali Evropska centralna banka v Frankfurtu lahko ocenili tveganja. Na tej osnovi bodo eh, vlagatelji dobili boljše informacije. Eh, posli financiranja vrednostnih papirjev lahko vplivajo na celoten finančni sistem, naprimer z povečanimi učinki vzvoda. Kolegica Hübner iz eh, LS eh, ima bravko upozarja na to, da je v zadnjih letih eh, sklenjeno močnejše nadzorovanje, ne sme pripeljati do tega, da se bodo določeni posli prenesli iz regularnega bančništva na bančništvo v senci. Zato potrebujem tudi jasne sankcije. Pozdravljam dogovor po dobrih pogajanjih v trialogu, da v tem smislu oblikujemo tudi vsebino podpredsednik komisije, gospod Dombrovski, se je eh, to omenil kot eh, velik eh, napredek pri zagotavljanju večje transparentnosti. S tem se popolnoma strinjam. Za gospodarstvo pa posle financira vrednosti in papirjev igrajo pomembno vlogo, zato je še toliko bolj pomembno, da zmanjšamo nevarnosti, ki so s tem povezane in da zmanjšamo obremenitev za mala in srednja podjetja. Hvala. Äh, Hvala lepa. Alfred Sand je naslednji za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Seveda potrebujemo banke in finančne institucije, ki bodo delovale transparentno in na osnovi transparentnih eh, pravil, eh, ki upoštevajo vse faktorje. Vendar pa imamo tukaj tudi razlike. Evropa se sooča z veliko investicijsko lukvenjo. Transparentnost ne sme voditi v zmanjšanje pomena evropskega finančnega sistema, ohraniti moramo srezno ravnotežje med eh, potencijalnimi nevarnostmi in prednosti. Eh, povečanje nadzora z poročanjem eh, obostkih financiranja vrednostnih papirjev je seveda potreben, vendar pa moramo zagotoviti, da je to v skladu z finančnimi potrebami današnjega časa. Še vedno pričakujemo, da bomo nazadovali na področju investicij v eh, finančnem eh, sektorju. To se bo še nadaljevali, če bomo dajali mešana sporočila. Če pa bankam povemo da, eh, in finančnim institucijam, da morajo biti proaktivne in se gospodarsko širijo, na drugi strani pa jim pravimo, da morajo izpolnjevati nove pogoje za skrbno gospodarstvanje, potem jih bomo zavirali. Zagotoviti moramo, da bodo ukrepi, ki tudi potrebni, tako da bomo eh, se borili proti tveganjem in omogočili delovanje finančnih institucij. Hvala lepa. Gospa Resija Marija Moska. Za eno minuto. I see she is absent. No, očitno gospe Moske ni v dvorani. Zdaj pa smo pri Catch the Eye. Prvi, Stanislav Polčak, izvolite pane predsedujoči hvala za besedo. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo malce bolj osvetliti bančništvo v senci. To je siva cona, v kateri operirajo banke pri določenih poslih. Eden od kolegov je povedal, da z ločitvijo špekulativnega dela od regulativnega manjšništva ni pot naprej. Seveda potrebujemo večjo transparentnost eh, bančnih aktivnosti, s tem pa se vsi strinjamo. Boriti se moramo proti visoko tveganim špekulacijam, ki imajo tudi učinek vzvoda. In spostavljajo tveganje velikega propada. Ne nazadnje pa bi pozdravil predlog za zmanjšanje administrativnega bremena za mala in srednja podjetja. Hvala lepa. Dakoji. Hvala lepa. Gospod Sani, naslednji tibor szanyi ena izmed največjih nevarnosti je to, kar je odkrila še prejšnja komisija, še tri leta pravzaprav prav preučujejo ta eh, bančni sistem v senci. In sedaj ta sektor poznamo bistveno bolje. Vendar ves eh, ta sistem usporednih bank se bistveno hitreje razvija, kot lahko reagirajo evropski sistemi naj izpostavim, da mora komisija hitro stopiti po začrtani poti. Podpiramo komisijo, kajti vedeti je treba, da so izzivi Evropske unije veliki in tu se ta neregulirani sektor lahko zelo hitro uh, razvija. Prosim, da hitro ukrepate. Hvala lepa. Господ Панайотис Мариас. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Bančna kriza v letu 2008, nese potekarnega trga, vse to je pokazalo, kako pomembno je zagotoviti transparentnost pri poslih financiranja vrednostnih eh, papirjev. Ta sistem moramo stresno urediti, zato da preprečimo ponovne krize v finančnem sektorju. Slišali smo že, kako eh, težko je urediti področje zavarovanja vrednostnih papirjem, ki so izpostavljeni različnim tveganjem. Zato potrebujemo ustrezni nadzor bančništva v senci, da ne bi imeli prevelikih vzvodov pri financiranju vrednostnih eh, papirjev. Vprašati se moramo, kam eh, je usmerjen ta trg. Gre predvsem za ustvarjanje dobička, ne pa za zagotavljanje zaposlovanja. Tukaj gre pravzaprav za igre na sve, srečo. Naslednji gospod Vali. Hvala lepa, bančni šov v senci. je bilo letu 2009 najbolj eh, v krizi, tam se je skoncentriralo vse eh, tveganje, zato moramo povečati transparentnost, ki ni zadostna. Treba je zagotoviti ustresno zavarovanje vrednostnih papirjev, tako da moramo omojiti financiranje vrednostnih papirjev. Komisija je bila na dobri poti, zadnji predlogi eh, uredbe o eh, strukturiranju sektorja in eh, uredbo o financiranju vrednostnih papirjev. Ti uredbi nista omogočili dobre rešitve in deregulacije pri trgovanju z sistemskimi proizvodi različnih Eh, proizvodov. Verjetno smo pozabili, kaj se je dogajalo v letu 2009 in kakšna kriza je bila takrat. Ne smemo se ukloniti finančnim trgom, ki nam želijo diktirati svoje pogoje. Politika mora urediti finančni svet. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da ponovno spregovori naš gost iz Evropske komisije, podpredsednik komisije Valdis Dobrovskis. Izvolite. Tako, spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, veseli eh, me, da lahko marsikdo med vami podpre to zakonodajo, ki bo povečala transparentnost na področju financiranja vrednostnih eh, papirjev na finančnih trgih. Napredovali bom, koliko hitro se bo dalo, kar nam bo omogočilo, da bomo vzpostavili sistem, ki bo tudi deloval. Ko bomo zbrali vse podatke, bomo nadaljevali z analizo ocenili potencijalna tveganja in zagotovili, da jih bomo ustrezno obvladali. ESMA namerava to pripraviti do konca leta 2016, ko bo eh, preverjala priporočila odbora za finančno stabilnost glede maksimalnih odbitkov. S tem se bomo soočili z omejitvijo tvegan pri finančnih transakcijah, kar bo vključevalo tudi pregled eh, priporočil FSB-ja glede ureditve finančnih trgov. Želimo pa predvsem izboljšati transparentnost, eh, tako da bomo deli ustrezno sorazmerni sistem, omogočili finančnemu sektorju, da bo financiral gospodarstvo in bodo trgi bolj varni. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod eh, komisar, gospod podpredsednik komisije. In zdaj je čas za našega poročevalca, gospoda Sora. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Današnji prispevki v zvezi z to tematiko, kažejo, da večina želi podpreti ta predlog, kar me je posebej veselilo. Slišali smo tudi kritiko, naprimer, gospoda Valija, s čimer se lahko strinjam. Mogoče bi lahko bili res nekoliko bolj strogi, bolj ostri pri oblikovanju predlogov. Dejal je, da nam ni uspelo zmanjšati tveganja oziroma tega učinka, zmanjšati tega učinka vzvoda, da nismo eh, dovolj, dovolj omejili ponovne uporabe instrumentov. Odbor za finančno stabilnost se je s to temo ukvarjal in počakali bomo na analizo tega odbora, saj ne želimo zadev pretirano regulirati in tudi ne želimo napačno urejati zadeve finančni trg je zelo pomemben eh, za zagotavljanje likvidnosti finančnega sektorja. Mislim, da je rezultat kar dober, v parlamentu vlada veliko soglasje. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, poroževal sem senci za konstruktivno sodelovanje. Zahvaljujem se tudi eh, sodelavcem komisije, delavcem iz ISME, pa tudi italijanskemu predsedstvu, brez katerega to ne bi bilo mogoče doseči. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. S tem zaključujemo razpravo.